Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, v skladu s členom 87a odstavek 3 je odbor za gospodarstvo sprejel predlog eh, resolucije v zvezi z predlogom Evropske komisije na področju delegiranih aktov, ko gre za tehnične standarde v zvezi z neposredno poravnavo oziroma kleringom v zvezi z. Uh, eh, celo vrsto drugih ukrepov na področju derivativnih eh, finančnih inštrumentov in tako naprej. Gre za B7 nič nič nič 78 skozi 2013. Eh, rok za ulaganje predlogov sprememb je 6. februar ob 12. Sedaj eh, prejdemo na glasovanja. Najprej poročilo pa pa Stamkos. Gre za poročilo, ki se nanaša na posebne ukrepe za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov. Kolega Atkins v zvezi z. Po, ima postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, preden predsednik parlamenta in predsednik Francije odideta, naj vam povem nekaj od težav, s katerimi se bomo soočili od 1. aprila, ko gre za prihod v Strasbourg. Vse lete iz eh, Paris Charles de Gaulle letališča je namreč v Strasbourg Francija eh, odpovedala. No, seveda, predsedniku ni težko v zasebnem letalu sem preleteti, mi pa tega ne moremo. Kolega Atkins, vi ste bili koordinator v odporu in veste, da takrat nihče ni imel tam pripomb. Sedaj res prehajamo na dnevni red. Kompromisni predlog gre za 48. predlog, smo imeli nekdo je za, proti, stržani, sprejeto. S tem odpadejo vsi drugi predlogi sprememb. Sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa imamo 49. predlog spremembe za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj prehajamo na poimensko glasovanje o celotni zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Papastamkosu. Sedaj prehajamo na poročilo Mato A. Drover, posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Dokument A7321 skozi 2011. 115 kompromisni predlog spremembe za, proti, Zdržani. Sprejeto. Sedaj prihajamo na glasovanje o spremenjenem predlogu. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. V zakonodajni resoluciji imamo predlog spremembe 116. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o celotni spremenjeni zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Mato Adroverju. Sedaj bomo glasovali o poročilu Debaker, boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja, A7-1 skozi 2013, 134. amandma po delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj bomo glasovali o celi resoluciji, poimensko glasujemo. Amalia, abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke kolegi Debakarju. Vsem kolegicam in kolegom želim dober tek. Vidim, da zelo hitro zapuščate to dvorano. Ampak vseeno, prosim, da damo dovolj časa in miru tistim, ki bodo želeli pojasniti svoje glasove. Najprej razlage glasov v zvezi s poročilom Papa Stamkos. Kolegica